Uh, Pozdravljeni. Najprej bom dala besedo tolmačem, ki so še vedno na stavki, še vedno stavkajo, kot lahko vidite. Prosim, če si nataknete slušalke, da boste prisluhnili njihovi izjavi. Tolmači vas obveščamo, da naša stavka traja že 24 dni. Administracija si še vedno ne prizadeva za rešitev konflikta. Nasprotno, po osmih mesecih posvetovanj s kadrovskim odborom je generalni sekretar še zaostril svoje stališče. Zato bomo danes s tolmačenjem končali točno ob predvidenem koncu sestanka, torej ob 12.30. Hvala za razumevanje. Uh, Hvala. Začeli bomo po dnevnem redu, ampak predstavili bomo glasovanje o obnovljivih virih energije, zato ker je treba še razjasniti nekaj manjših eh, vprašanj med parlamentom in svetom po sestanku Koreperja, ki je potekal včeraj. Torej, če ni ugovorov, bomo sprejeli osnutek dnevnega reda s to spremembo. Dobro. Nekaj obvestil imam za vas. 20. marca so se koordinatorji odločili, da bodo izvedli postopek po 53. členu. 53.4 je ta člen. In sicer gre za stališče v obliki predlogov sprememb pri dosjeju, ki so, torej dosje zadeva staleže pridnenih eh, rib v sredozemlju. In koordinatorji bodo stališče izrazili v obliki predlogov sprememb. Nimamo poročevalca imenovanega v Envi in tudi ne bomo pripravili osnutka mnenja. Naša stališča bomo uvedli kot predloge sprememb k mnenju odgornega odbora, torej odbora za ribištvo. rok za predloge sprememb v Envju je 5. julij ob 11. V Envju pa bomo glasovali 12. Eh, ali 13. septembra v Štrasburu. In tudi glede na eh, veliko dela, ki ga imamo ob koncu mandata, so se koordinatori odločili, da bodo vlagali predloge sprememb k predlogom komisije eh, v zvezi z številnimi dosjeji, tako da v Enviju ne bodo imenovani poročevalci in tudi ne bomo pripravili eh, mnenja. Bom povedala, v katerih dosijih. Uh, Predloge sprememb eh, pa bom vložila jaz kot uh, predsednica. In sicer to velja za poročila, ki zadevajo uh, izhod Združenega kraljestva iz Evropske unije. 5. juli je rok za vlaganje predlogov sprememb, glasovali bomo 29. in 30. augusta. Um, ta dosje zadeva homologacijo. Potem imamo CEF, um, rok za vlaganje predlogov sprememb 11. julija, ob 11. glasujemo septembra. Uh, potem pa še vzdržne investicije in tveganja. Um, predloge sprememb lahko vlagate do 4. septembra ob 11. glasovali pa bomo 10. ali 11. oktobra. Pa še uredba v skupnih določbah, rok za eh, spremembe 5. september, glasujemo 11. oktobra. Tolmačenje danes poteka v 20 jezikov, eh, sestanek pa se prenaša po spletu. Um, they have been uh, circulated electronically the coordinator's recommendation from dobili ste tudi priporočila koordinatorjev uh, uh z 21. junija če ni ugovorov jih lahko sprejmemo dobro isto velja tudi za zapisnik naših sej 19. in 20. marca ter 26. in 27. marca lahko te zapisnike potrdimo, dobro. Če ne bo ugovora do konca sestanka, jih bomo sprejeli. Zdaj pa med institucionalna pogajanja. Nekaj informacij v zvezi s tem. Pravila v zvezi s trženjem gnojil. Med tretjim trialogom, ki je potekal devetnajstega, eh, junija, so razpravljali o tehničnih in političnih vprašanjih, eh, tudi o, eh, omejitvi za kadmi. In na koncu trialoga je svet jasno povedal, da lahko popusti parlamentu pri vseh odprtih vprašanjih, če bo parlament sprejel uh, omejitev kadmija na 60 mg na kilogram. Uh, in uh, da ne bo več zmanjševal te omejitve. Parlament je ohranil svoje stališče glede kadmija, tako da ni bil dosežen dogovor. Dosje bo zdaj prevzelo avstrijsko predsedstvo. Potem spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov, pregled. Na petem trialogu je bil dosežen dogovor, to je potekalo 13. junija. Začasno smo se dogovorili eh, glede deleža energije iz obnovljivih virov eh, na 32 eh, odstotkov v celotni porabi do leta 2030. Imamo pa tudi revizijsko klauzulo do leta 2023. Dogovorili so se tudi, da moramo imeti minimalni delež 14 odstotkov pri gorivih za transportni namen. Toliko goriva mora priti tudi iz obnovljivih virov energije energije do leta 2030. Potem glede biogoriv imamo tudi omejitve, ki. Eh, eh torej, biogorivo, ki izhaja iz eh, polščin, ta ne sme preseči 7 odstotkov eh, za cestni in železniški promet. Potem biogoriva iz eh, živil, kot naprimer palmovo olje, ki vplivajo tudi na uporabo zemljišč. Eh, ta biogoriva bodo počasi izločena prek procesa certifikacije za eh, goriva v okviru ILUKA. Koreper je to včeraj potrdil. In eh, tisti deli, za katere ima izključno pristojnost ENVI, bodo predmet glasovanja naslednji teden, ne danes. Glasovanje pa bo potekalo 10. julija. Potem upravljanje energetske unije, to je zgodba o uspehu. Začasni dogovor je bil dosežen 19. Eh, junija na četrtem trialogu. Dogovorili smo se o ključnih političnih eh, točkah, eh, to je časovnica za vsako državo članico, da bo vsaka država pripravila Eh, podnebni in energetski načrt za obdobje od 2021 do 2030. Ti načrti morajo pokrivati vseh pet dimenzij energetske unije in upoštevati tudi dolgoročno perspektivo. Taka eh, dolgoročna strategija unije mora eh, vključevati tudi scenarij za doseganje ničelnih emisij toplogrednih plinov do leta 2050 in pa negativne emisije po tem datumu. Ehm, Mm, gre pa tudi za eh, druge scenarije glede eh, ogličnega proračuna. Eh, dogovorili smo se tudi o načelu, energetska učinkovitost je prva. Potem dogovorili smo se o določbah, ki zagotavljajo napredek držav članic proti skupnemu doseganju obvezujočih ciljev glede obnovljive energije na ravni EU. Eh, imamo pa tudi cilj glede eh, povezanosti. Potem imamo še ehm, žgane pijače. Tukaj je neformalni trialog in to že drugi potekal 27. junija 2018. Eh, parlament, svet in komisija so si izmenjali stališča glede glavnih točk. Razprava je bila konstruktivna in se je dotaknila številnih vprašanj, ki zadevajo prehodno obdobje za uporabo geografskih označb ter eh, eh, povezanih definicij in pa jezika, ki se uporablja za imenovanje teh žganih pijač. Ampak še vedno je v tem predlogu veliko tehničnih vidikov. Tako da se je predsedstvo skupaj s parlamentom odločilo, da uh, bodo to obravnavali na naslednjem trialogu na tehnični ravni. To bo potekalo septembra. Zdaj pa ste vi na vrsti, da spregovorite. Najprej bomo obravnavali točko, ki zadeva uporabo konoplje za medicinske namene. Kar nekaj poročevalcev je tukaj, oziroma mm, še čakamo na nekatere gospe Šujice iz ELS, še ni, tako da besedo dobi gospod Balaš eh, iz ELS. Hvala, želite, da, <clears throat> želite, da začnem. Mm, nimam sicer navade govoriti o tem, ampak bom povedal uh, nekaj, kar se mi je zgodilo pred nekaj leti, ko sem imel uh, uh, limsko bolezen. Uh, v Franciji je takrat vsak oblika konople v medicinske namene bila prepovedana in uh, šel sem k specialistu, ki je velik strokovnjak uh, za to in rekel je, da ni druge rešitve, kot da uporabim kanabis. E, potem sem rekel, da tega ne želim uporabljati, zato ker ni dovoljeno. Tudi zdravnik je rekel, da sicer res ni dovoljeno, ampak rekel je, da v konoplji obstajata dve aktivni substanci. Ena je psihotropna. E, in ta e, substanca je zelo problematična in sporna danes. Druga substanca pa uh, je substanca, ki uh, ublaži bolečine in sprošča. In to vemo uh, danes zagotovo. Te molekule CBD, to aktivno snov, lahko uporabljamo tudi pri kemoterapiji, uh, potem uh, pri. Eh, limski bolezni, pri multipli sklerozi in drugih boleznih. In danes smo v trenutku, ko moramo zagotoviti dostop našim pacijentom do te aktivne substance, do te molekule, tako da se jim lahko olajšajo bolečine. Ampak kakšen je naš eh, problem? Eh, zakonodaja na tem področju ni harmonizirala, torej to Eh, predstavlja problem neenakega dostopa za pacijente. Poleg tega pa je tu še en problem. Eh, pogosto gre za eh, konoplo slabe kakovosti oziroma te substance so slabe kakovosti. In mislim, da potrebujemo resnično evropsko strategijo za medicinsko konoplo. Mi bi morali eh, jasno ugotoviti, ali ne obstaja nobeno tveganje eh, z uporabo snovi CBD, ki sem jo prej omenil, to je tista prva snov v konoplji. In pogledati moramo, kakšni so elementi interakcije te snovi z drugimi snovmi, ali so ti elementi pozitivni ali ne. Tukaj eh, si moramo stvari še razjasniti. Torej, potem potrebujemo harmoniziran dostop, eh, tako da bodo imeli vsi eh, pacijenti dostop eh, do teh snovi. Podpreti moramo raziskave. Zaenkrat večina konoplje prihaja iz tretjih držav in to je problem. Pacijentom moramo pomagati in zato je treba zagotoviti tudi boljšo usposobljenost in poznavanje strokovnjakov in zdravnikov tega področja. Eh, naprimer, različnih eh, načinov zdravljenja, različnih terapij. Eh, lahko bi uporabljali tudi dodatke, fitofarmacevtske dodatke, kot je naprimer ta aktivna snov v kanabisi. kanabisu. Potrebujemo jasne standarde in okvir za um, pridobivanje konople in uh, tudi za njeno uporabo. Na ta način bomo zagotovili najboljšo uporabo za naše pacijente. Hvala. Now, uh, Hvala, gospa Krupa. Think Chciałam, e, no rzeczywiście, rezolucja, przynajmniej e, ten projekt. Ta rezolucja, ta projekt zaenkrat. je pomemben, mislim, da bi morali na njem še delati. Obstaja pa velik kaos v literaturi povezani s konoplo za medicinske namene. Ne samo, da govorimo o teh dveh eh, substancah, ampak več kot 500 substanc eh, se še vedno proučuje. Tudi uh, uporaba teh snovi in pa pridelava eh, zahteva posebne pogoje. Sama sem se že nekaj let, precej let ukvarjala s tem in eh, naletela sem na zelo različna mnenja v zvezi s kanabisom. Um, obstajajo razlike, ko govorimo o kanabisu ali marihuani. Um, pravijo, da je kanabis lahko koristen v medicini. In sama v tem kontekstu menim, da bi potrebovali dodatna sredstva, zato da bomo lahko na neodvisen način proučili situacijo. Zaenkrat obstaja velik kaos na tem področju. In ta kaos je tudi posledica določenih eh, študij, ki so jih eh, financirale zainteresirane strani v... Mislim, da potrebujemo medicinsko literaturo na tem področju. Poleg tega, um, učinki še niso dovolj eh, dokumentirani. V primeru epilepsije pravijo, da konoplja lahko zelo pomaga, ampak to še ni bilo proučeno. In kar se tiče eh, bolečin, tukaj izhajamo iz opijatov, ampak mislim, da bi morali razmisliti tudi o uporabi konople v ta namen veliko različnih situacij je. Sama podpiram idejo, da bi se izvedle neodvisne študije, ki bi nam končno razjasnile, eh, kakšna je rešitev. Ne samo v zvezi s tema dvema snovema, ki sta bili omenjeni, ampak z vsemi ostalimi, ki so tudi povezane s konoplo. Na polskem imamo inštitut za zdravila. In eh, ta inštitut eh, tudi goji eh, to vrstne rastline. Na podlagi tega potem pripravljajo zdravila, ki bi lahko bila koristna. S tem bom tudi zaključila. Mislim, da potrebujemo več sredstev in pa neodvisne raziskave. Hvala, gospod Bearder. Hvala kot smo slišali, obstajajo znanstveni eh, dokazi, eh, veliko jih je in kaže na to, da eh, za kronične bolečine je konopla v medicinske namene zelo koristna. Savitex že obstaja za lajšanje bolečin, to je zdravilo proti multipli sklerozi in um, to zdravilo je na voljo na trgu v EU, farmacevtsko podjetje v mojem okrožju eh, ga tudi proizvaja. Eh, to zdravilo ima eh, potrdilo oziroma odobritev v okviru vzajemnega priznavanja. Zagotoviti moramo, da bodo to vrstna zdravila dosegla tudi pacijente drugot po EU. Zaenkrat temu še ni tako. Mislim, da obstaja velika priložnost v tej razpravi. Um, torej, priložnost, da uporabimo zdravo pamet pri eh, tem vprašanju. Zdaj, ko se bližajo evropske volitve, mislim, da je tudi naša dožnost, da odprto spregovorimo o tem. Veliko zmede obstaja in mi v parlamentu eh, vemo, mogoče bolje kot drugi, da je jezik vse. Eh, Eh, kanabis pa se pogosto meša tudi z uporabo konoplje za drogiranje, tudi kanabinoidi so s tem povezani. Izvlečki iz te rastline se uporabljajo v različne namene in mogoče. Eh, ali bi imeli težave tudi, če bi aspirin proizvajali naprimer iz uh, določenih dreves, iz vrbe naprimer. Države se morajo odločiti, kako bodo postopale. V Združenem kraljestvu smo imeli eh, hud primer otroka, ki je imel hudo epilepsijo, Eh, uporabljali pa so zdravila na podlagi kanabisa in to so jim potem vzeli. Eh, imamo zdravila, ki so proizvedena iz eh, konoplje oziroma na podlagi konoplje, to so kanabinoidi. In um, ta zdravila bi morali spraviti na trg in uh, jih zagotoviti tudi pacijentom. Potrebujemo investicije, potrebujemo raziskave, to je prednostno področje. Eh, zdravilo je pravzaprav zelo poceni, če bi nam uspelo to, da ga odobrijo. Moramo pa tudi ustrezno usposobiti zdravstveno osebje, eh, tako da bodo znali uporabljati to novo zdravilo. Nič nam ne pomaga novo zdravilo, če osebje ni usposobljeno. To je zdravilo, to ni droga in mislim, da bi ga morali čim prej spraviti na trg. Hvala. Hvala, gospod Hojsling. Ja, <clears throat> vielen Dank erstmal an. Hvala lepa. Hvala za to, da smo tako dobro sodelovali in mislim, da se pri številnih elementih strinjamo. Pri uporabi kanabisa bi lahko pomagali še posebej tistim, ki se soočajo z bolečinami. V Evropi še nimamo zdravil na osnovi kanabisa, ki bi bila dovoljena na trgu. Zato moramo poskrbeti, da bomo to spremenili. Mislim pa seveda, da je potrebnih več raziskav na tem področju in tudi javno moramo to podpreti. Dobiti moramo rezultate, ki bodo omogočali potem dovoljenja. Na hodnikih je veliko lobistov, ki ponujajo svoje oblike THC-ja. Verjetno ste so obiskali tudi vas. Mislim, da bomo morali kmalo biti priča sporu med medicinskim THC-jem in THC-jem iz kanabisa, ampak eh, Po našem mnenju bi morali zagotoviti ustrezna merila, zato da bomo poskrbeli za ustrezno kakovost in da bomo lahko zagotovili doziranje. Ne smemo kar prepustiti velikim farmacevskim koncernom, da bodo rešili ta vprašanja. Pri kanabisu imamo tehnično druge možnosti za pridobivanje sorovine. V Nemčiji pa je problem ta, da imamo problem z dobavo izdelke na osnovi kanabisa je treba opažati naprimer iz Kanade. Ni treba, da je tako, zadevo bi lahko pokrili z lokalno proizvodnjo. Zelo pomembno je tudi, da bo dostopnost zagotovljena na osnovi enakih možnosti. V Nemčiji imamo zavarovalnice in vprašanje je, ali bodo zavarovalnice plačevale te izdelke ali ne. Mislim, da bi bilo smiselno, če bi to uredili na evropski ravni, ampak v tem moramo rešiti tudi vprašanje z zavarovalnicami, zato da bodo te izdelke tudi plačevale in nam jih omogočile na trgu. Hvala. Hvala. Gospa Torres Martinez je naslednja. Eh, gracias. Hvala. Mm, tukaj nas eh, družba prehiteva eh, in zdaj imamo priložnost, da naredimo nekaj dobrega, da pomagamo bolnikom, ki se pogosto soočajo, na, soočajo s stigmo in pa s prepovedmi zdravil, ki bi lahko lajšala njihove bolečine. Številni kolegi so že rekli, da ima konopla pozitivne učinke pri lajšanju bolečin. In zato je nesprejemljivo, da naprimer pri artritisu, astmi, raku, ajcu, epilepsiji, multipli sklerozi in drugih boleznih, da je uporaba kanabisa še vedno prepovedana in ni urejena v Evropski uniji. Nekaj vprašanj bom uh, podala. Zakaj uh, moramo toliko razpravljati o medicinski rabi kanabisa, uh, o drugih zdravilih pa ne toliko? Uh, učinki so jasno dokazani. Tukaj gre samo za predsotke um, glede marihuane in to preprečuje, da bi. Uh, regularizirali uporabo konoplje v medicinske namene. E, mehičani so um, prinesli konoplo v ZDA na začetku 20. stoletja in uh, guverner Teksasa je rekel, da so vsi mehičani nori, ker kadijo konoplo in od takrat izhaja ta prepoved. Mm, prepoved kanabisa sploh ni logična, ampak gre samo za predsotke in za interese velikih farmacevskih podjetij. Zato bi mi regularizirali uporabo, s tem bi se olajšale medicinske raziskave in eh, pomagali bi številnim bovnikom. Mm, mi pa zdaj ravnamo v nasprotju z. Uh, z našo zgodovino, kajti gojenje kanabisa eh, eh, je naravno v določenih državah. Naprimer, v Španiji so eh, podnebni pogoji zelo ugodni. Mislim, da bi to pomagalo tudi okolju, potem določena podeželska okolja bi si opomogla um, lahko bi več naredili za okolje, pomagali bi bolnikom. Torej, številni učinki bi bili zelo pozitivni in mislim, da uh, potrebujemo več suverenosti pri tem, da se sami odločamo o tem, kako uporabiti um, okolje in zemljo, ki jo imamo. Gospod Pedičini. Mi tudi podpiramo to resolucijo strinjamo se z njenimi cilji, mislim, da potrebujemo zakonodajo na tem področju, ampak eh, mislim, da za dosego tega cilja moramo pregledati kar nekaj stvari. V Italiji tudi poteka razprava o tem vprašanju. Jasno, moramo razlikovati med eh, konoplo oziroma marihuano in pa konoplo za medicinske namene. V prvem primeru govorimo o psihoaktivnih snoveh, v drugem primeru pa o neutralni snovi. Pa še eno pomembno ločevanje je, ki ga moramo tudi narediti. Eh, ne govorim o uporabi konople kot droge, ampak o terapevtski uporabi konople v agroindustrijski uporabi se tudi lahko pojavijo problemi. Nihče eh, ne eh, trdi, da ni pozitivnih učinkov eh, kanabinoidov. To lahko zelo olajša bolečine po kemoterapiji in pri drugih boleznih. To moramo priznati, ampak Če dajemo primere iz držav članic, potem lahko povem nekaj o Italiji. Zdravstveno ministrstvo je priporočilo uporabo previdnostnega načela, zato ker eh, ni dovolj dokazov o škodljivih učinkih kanabisa. Moramo pa tudi vedeti, uporaba previdnostnega načela je nekaj, Eh, naprimer, ko gre za blažje kanabinoide, ki eh, jih lahko uporablja zdravo prebivalstvo. Previdnostno načelo pri bolnikih pa je nekaj drugega. In tukaj gre za medicinsko uporabo. Tukaj ne želimo previdnostnega načela, želimo si predvsem študij študij v treh fazah, eh, kjer je treba pogledati učinek eh, teh snovi in eh, najprej na živalih, potem pa tudi na ljudeh, če pri živalih niso dokazani negativni učinki. Mislim, da moramo stvari razlikovati in ubrati pravi pristop. Mi bi komisijo pozvali, naj eh, eh, izvede določene podporne dejavnosti za raziskave eh, na področju farmakovigilance, uvajanje na trg in tudi preprečevanje zlorab. Gospa Šrajer-Pirik. Na nizozemskem tudi poteka razprava o tem vprašanju mi smo um, politiki in eh, tukaj zelo zamujamo, ko govorimo o kanabisu. E, vemo, da se kanabis uporablja uh, za drogiranje, ampak ne moremo pozabiti na vse bolnike, ki trpijo in ki čakajo na to, da uh, politika uh, sprejme ustrezno zakonodajo. Uh, če bodo čakali predolgo, se bodo obrnili na e, nezakonite načine pridobivanja konople. Ne smemo zapustiti vseh teh ljudi, ki trpijo hude bolečine. To, kaj deluje in kaj ne deluje, pacijenti bi nam lahko to povedali. Mislim, da moramo ustrajati pri tem vidiku. Hvala. Ja, Majuso. Majuso. Gospa Ayuso. Muchas gracias, presidenta. Yo, yo voy a ser muy breve, porque ya intervine cuando se debatió esto la primera. Ja, zelo kratka bom, ker sem že veliko povedala, ko smo prvič razpravljali o tem. To je halucinogena rastlina, ki proizvaja zelo različne učinke eh, glede na posamezne osebe. Eh, tudi negativni učinki so. In ne smemo dopustiti, da je kanabis dostopen kar vsem in tega jaz ne bom podprla. Res pa je, da obstajajo bolniki s kroničnimi boleznimi, s hudimi bolečinami in uporaba kanabisa eh, pod medicinskim nadzorom in pa uporaba kanabinoidov. Eh, Eh, to pa je nekaj, o čemer bi morali razmisliti, vendar tukaj še ni dovolj raziskav. Morali bi izvesti te raziskave, da se izboljša uh, uh, sama uporaba. Poleg tega je tukaj tudi trgovina z drogami. Ne smemo dopustiti, da bi bil kanabis dostopen vsem, da bi vsi lahko z njim trgovali, da bi ga vsi lahko uporabljali. To bi lahko škodilo zdravju evropejcev. Ampak eh, strinjam pa se z ostalimi, ki so rekli, da eh, če bodo izvedene ustrezne raziskave in pod eh, strogim medicinskim nadzorom, pa bi lahko razmislili o uporabi konoplje v medicinske namene. Hvala še kdo? Ne. Gospod Miha, komisija. Hvala, predsednica. rad bi v imenu komisije pozdravil to razpravo. To je zelo pomembna točka, tudi resolucija je to zapisano in sicer eno je rekreacijska uporaba, drugo pa medicinska uporaba konoplje. Konopla kot takšna je urejena po mednarodnih konvencijah. Mednarodne konvencije so osnova za pravni sistem, za to politiko, te konvencije preprečujejo rekreativno porabo konoplje, ampak po drugi strani pa omogočajo medicinsko in pa znanstveno porabo konoplje. Z tega vidika je torej pomembno, da se razlikuje med prvim in drugim tipom uporabe. Kot Evropska unija smo pristojni za to, da obravnavamo uporabo konoplje, tudi z kasninsko pravnega vidika. No, kar se pa tiče javnega zdravja, tukaj pa imamo pristojnosti samo v tem, da podpiramo države članice. Države so tiste, ki morajo prvi ukrepati. Mi pa lahko potem izvedemo podporne ukrepe. V zadnjih letih smo imeli različne programske instrumente za podporo raziskav na tem področju. To je to, smo počeli in to še vedno počnemo, še vedno imamo finančne instrumente, s katerimi lahko podpiramo takšne raziskave. Potem odobritve tukaj pa bo več povedal kolega iz GDS-ante. Uh, um, interesting... hvala, hvala to zanimivo razpravo. Ja, torej, medicinska konoplja ali pa konoplja za medicinske namene, to ni jasno opredeljen izraz. Skratka, to se lahko na različne načine tolmače. No, ampak če govorimo o zdravilih, ki izvirajo iz karnabonoidov, potem govorimo o proizvodih, ki se upravljajo za medicinsko uporabo in potem to pomeni, da imamo jasen zakonodajni okvir Evropske unije. Načeloma, tukaj lahko potem tudi vključimo zdravila z aktivno učinkovino, ki temeli na konoplju oziroma kanabisu to potem spadalo v scheme za odobritev, eh, ki spadajo pod eh, nacionalne ali pa centralne odobritve. Kot so omenili nekateri poslanci, imamo eno zdravilo ali pa en proizvod, ki je odobren v več državah v sistemu medsebojnega priznavanja in to načeloma pomeni, da postopek odobritve lahko vključi tudi takšne proizvode. Prav tako smo videli tudi to, da so se začele obravnavati nekatere resne bolezni s temi zdravili. Naprimer, pogosto imamo zdravila, ki temeljijo na kanabinoidih, um, niso pa ta zdravila še odobrena. Ampak gledajte, kje pa ne moramo popuščati? To pa je na področju um, meril za odobritev, ko gre za učinkovitost ter pa tudi kakovost ter pa uspešnost pri zdravilih. Skratka, potrebujemo znanstvene seskave in raziskovalce treba zahtevati, da posedujo ustrezno dokazno gradivo. Kajti naš sistem odobritev je sistem, ki temelji na dokazih. Prav tako potrebno tudi jasna nadzorna pravila, ko gre za farmakovigilanco. Tukaj že imamo postopke, ki so v veljavi na evropski ravni. Prav tako imamo tudi medsebojno povezavo med različnimi agencijami, naprimer Evropsko agencijo za zdravila in pa agencijo za droge. Vsi ti organi si izmenjujo informacije o uporabi drog, prav tako tudi vidimo naprimer določene informacije glede kakovosti in pa podobnih značilnostih. Skratka, vse to moramo še dodatno proučiti in ugotoviti, kaj lahko storimo na tem področju. Da pozamem, Ja. Zdravila s podlago kanabinoidov so lahko potencijalno zanimiva, ja, ampak če bomo to odobrili, potem moramo se skupaj utemeljiti na dokaznem gradivu in treba tudi dokazati varnost, kakovost in učinkovitost posamečnega zdravila. Hvala. Hvala, gospod Schmidt. No, in smo končali s to razpravo o tej temi. 4. juli, 11. je rok za vložitev predloga sprememb in o predlogu resolucije bomo gotovo glasovali oktobra v odboru NV. Sedaj pa gremo naprej. Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije. Tu gre za osnutek mnenja. Naš pripravljalec mnenja je Jonas Omrži. Prosim, beseda vaša, gospod poročevalec. La... Gospa predsednica, hvala lepa. Kot veste, um, žvižgači delajo v imenu javnega interesa. Veliko je teh škandalov o nezakonitih praksah, veliko je torej primerov proti javnemu interesu. Brez žvižgačev o tem ne bi ničesar vedeli. Ampak še vedno se pogosto dogaja, da se žvižgače potem preganja, obsodi to tudi v evropskih državah, tudi v Evropski uniji. Antoine Deltour, na primer, duh sliks, takšen primer, potem, da bi nekaj storil. Uh, eh, pri okuženi krvi, potem si silbusije, pri napačnem obravnavanju invalidnih otrok. Torej vsi ti primeri. Na desetine novinarov, poleg tega, je tudi vse skozi ogroženih, jim grozijo, včasih jih obsodijo, včasih jih celo zaprejo v zapor. Samo zato, ker so opravili svojo nalogo, ker so bili preiskovali novinari. Uh, in ker so na koncu poskušali zaščititi javni interes. Ehm, in so torej opozarjali, so postali žvižgači ali pa so pomagali žvižgačem. Torej, vloga žvižgačev je zelo pomembna. Prav oni, naprimer, so zelo pogumni in um, torej pogosto si različne aktere med seboj pomagajo pri razkrivanju različnih škandalov. Zato moramo sedaj zapolniti pravno vrzel v zakonodaji Evropske unije na tem področju, kajti žvižgači danes nimajo nobene prave zaščite po evropskem pravu. In kar še huje, trenutna direktiva o poslovni tajnosti je sedaj še oslabila njihovo zaščito. Tukaj naprimer govorim sploh o novinarjih kajti sedaj so ti še toliko bolj pravno ranljivi. Naš odbor za okolje je še posebno relevanten za to področje, kajti, kot veste, ravno na področju zdravja, okolja, varnosti hrane ali pa na področju zaščite živali, ravno na vseh teh področjih se pojavljajo škandali zelo pogosto se to dogaja. In zato mislim, da je prav, da mi lahko tudi v imenu našega odbora pripravimo to mnenje. Torej, zakaj gre prosim tem? Imamo predlog direktive komisije in to je korak naprej. Ja, tega sem vesel. Mislim, da gremo v pravo smer, kajti ta predlog predvideva tudi zaščito najbolj rljivih oseb, to pomeni tistih oseb, ki so v delovnem razmerju, in pa torej v bistvu podrejenem razmeru do delodajalca in drugih. Sedaj ta predlog predpostavlja to, da bi imeli dva tipa opozoril. Najprej znotraj podjetja um, ali pa do javnih organov uh, in potem še na nacionalni ravni. Tukaj pa gre za vzpostavitev nacionalnega organa za opozarjanje. In to sta torej dva um, tipa, dve ravni opozarjanja. To je pomembno za vse. Na svojem mnenju pa predlagam, da bi šli še dlje v svojem predlogu poročila, bi rače k tima dvima ravnima dodal še raven opozarjanja na evropski ravni. Mislim, da smo se iz številnih izkušenj naučili, da države niso vedno najbolj umeščene za to, da obravnavajo najbolj ranljive zadeve. Mi predvsem želimo zagotoviti dejansko zaščito za žvečgače, moramo jih spodbuditi k dodatno pozarjanju. In zato v svojem mnenju predlagam to, da bi imeli tudi Evropski urad za zaščito žvižgačev. Lopla v francoščini bi lahko imenovali um, ta urad. to je zelo pomembno. Torej, to bi zelo pomagalo žvižgačem ali pa potencijalnim žvižgačem, tako da bi ti lahko vedeli, kakšne so njihove pravice. In prav tako je to dober kanal za informiranje, pa za zaščito teh ljudi. Tako bi res lahko poskrbeli za zaupnost eh, informacij, ki jih posredujo žvižgači, lahko bi zaščitili njihovo identiteto in potem bi jih zaščitili pred poročilnimi ukrepi in pa pred eh, represivnimi ukrepi. Prav tako bi nacionalni organi lahko bili vključeni v to kot tudi ta urad za boj proti grofijam, kot tudi evropski pristojni organi, vsi ti bi lahko sodelovali in sprejeli ustrezne ukrepe ter pa kazne, če je to potrebno. Tukaj mislim naprimer predvsem na Evropski tožilski urad, potem OLAF ali pa Evropsko sodišče, sodišče Evropske skupnosti. To je prvi predlog, ta paradni kon pri tem mnenju bi rekel. Pa še nekaj bi rad izboljšal pojavljajo se določene pravne vrzeli ter pa dvoumnosti iz predloga direktive. Te nejasnosti bi oslabile zaščito žvižgačev. Zato predlagam to, da bi zagotovili zaščito žvižgačev na takšen način, da bi se to nanašalo na nezakonita dejanja, prav tako pa bi se to nanašalo tudi na žvižgači, ki razkrijo dejanja, ki morda niso nezakonita, ampak so pa nasprotju z javnim interesom ali pa so nasprotju z določenimi cilji v javnem interesu. Kajti, uh, kaj je zakonito in kaj ne, to ni čisto vedno jasno, ločnica ni vedno jasna. V zadnjem času smo videli številne škandale in smo videli, da je marsikaj v sivem območju, pravno gledano. Zato, in to je tretji predlog, glavni predlog, predlagam še to, da bi odprli to področje zaščite za celotno pravo. Uh, In da bi to pomenilo tudi, naprimer, um, da bi vključili zaposlene, um, ki so zunaj območja Evropske unije, ampak delajo z evropska podjetja in prav tako bi to vključevalo tudi um, za zaposlene v evropskih agencijah, kajti brez njih uh, številnih škandalov ne bi mogli razkri, razkriti. Ne bi sedaj vsega našteval, ampak vse veste, zakaj gre. Naprimer, imeli smo težave Eh, glede ribolova z električnim tokom, potem endokrini motilci, glifosati. Pri vseh teh temah so žvižgači marsikaj storili in zato jih moramo zaščititi. V predlogu komisije imamo tudi določbo, ki lahko omeji zaščito žvižgačo. Tu gre za te kanale signaliziranja, opozarjanja, hierarhija teh eh, kanalov. Torej, najprej se moraš drugače obrniti na notranji kanal, torej v podjetju, naprimer. To je na, glede na ta predlog, ampak če bo to tako, potem nekateri sploh ne bodo želeli opozarjati znotraj podjetja. To bo torej oslabilo njihovo zaščito in to v bistvu potem tudi lahko uh, poslabša stvari na daljši rok, kajti potem se lahko žvižgači izpostavijo dodatnim sankcijam ali pa tudi bodo morda kaznovani v samem podjetju, v svojem poslu. In to je problem. Zato predlagam, da črtamo um, to določbo, tako da bi žvižgače dejansko imeli možnost, da se brezpogojno obrnejo na kogarkoli že želijo. Tudi na nacionalni, ali, torej, ali interni, ali pa nacionalni, pa evropski kanal. Skratka, sami se lahko odločijo, na koga se bodo obrnili. Zato bi lahko imeli več možnosti za razkritje, naprimer, to velja za razkritje pred novinarji ali pa pred nevladnimi organizacijami. Tako bi bilo upozorjeno boljše. In to je vse z moje strani za enkrat. Uh, torej, predlagam več eh, predlogov spremenjem, zato da bi izboljšali. Uh, tudi določbo glede zaupnosti ter pa pravno zaščito žvižgačev na vseh ravneh opozarjanja, tako da bi lahko uvedli korektivne ukrepe v podjetjih, naprimer. Prav tako bi z nekaterimi ukrepi lahko tudi izboljšali vlogo posrednikov. Posredniki, naprimer, so včasih vključeni v to razkrite informacije. Ta direktiva se navezuje tudi na direktivo o poslovni skrivnosti, In na to direktivo smo že dolgo časa čakali, sedaj tudi naš odbor se mora vključiti v to in sedaj res eh, pričakujem, da se bodo kolegi čim bolj vključili v ta predlog, tako da boste prispevali in tako, da bomo imeli dober predlog našega odbora. Torej, da bo ta predlog tudi koristen za vse. Hvala lepa.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 govorili smo o vlogi žvižgačev pri zaščiti finančnih interesov Evropske unije. Bil sem poročevalec v senci pri enem od predlogov. Vesel sem, da se tudi tukaj, pri tem predlogu, poročevalec v senci. Mislim, da je to uravnotežen predlog in res potrebujemo zakonodajni okvir za to, da zaščitimo žvižgače. Mislim, da se vsi spomnimo, primer, panamskih dokumentov ali pa Wikileaks škandala. Videli smo, kako pomembna je vloga žvižgačev v teh primerih. Prav tako mislim, da moramo poskrbeti za to, da je pravo ustrezno oblikovano in da se pravo spoštuje. Tukaj govorim o vodi, um, zemlji, javnem zdravju, zdravju živali ali pa živilih in krmi. Uh, Vsa ta področja so zelo pomembna in tukaj se predpisi res mora spoštovati in to je tudi v pristojnosti našega odbora. Zelo skrbno spremljam delo gospoda Omržija in naj izpostavim nekaj stvari, ki se mi zdijo pomembne. Namenim ta Evropski urad za začito žvižgačev. Tukaj se mi zdi, da bi države članice morale biti pristojne za to, da vzpostavijo svoje organe na tem področju. kajti ta urad bi pomenil dodatne stroške, dodatno birokracijo za Evropsko unijo. In mi želimo zmanjšati vse to, in upravne stroške, in upravno breme. Prav tako bi bilo res, da bi žvižgači imeli več uh, eh, inicijative, da bi doma prijavljali takšne zadeve, um, ne pa da se obračajo na evropske institucije. Ponavadi je na splošno to da vse bolj na lokalni ravni. Prav tako so tukaj potem še tretje strani, ki pogosto ne poznajo posamične zadeve za dosti dobro. In tudi to je lahko problem. Napak no, misli tudi komisija ne sme izrekati kazni, vsaka država članica kot taka pa ima svoje nacionalne določbe za te zadeve. Skratka, hvala lepa za sodelovanje um, vsem kolegom pri tem, to, se, to je vse z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Turkano. Gospod Čedras. Um, hvala lepa, gospod Omarđev, za delo pri tem mnenju. Sem z Irske in v mojem volilnem okrožju je veliko represalje napram žvižgačev, um, žvižgači so številno, zelo pogosto poskušali razkriti nekatere škandale, pa se to potem na koncu ni zgodilo zaradi teh poročenih ukrepov proti njim. In pogosto gre za deve, ki so v pristojnosti našega odbora. Nekaj časa smo imeli ta škandal s konskim mesom. Um, naši inšpektori so leta 2014 prvi razkrili te stvari in uh, torej prav tako um, so bili novinari zaprti, zato ker so želeli razkriti nekatere nepravilnosti pri tem konjskem mesu. Potem leta 2014 smo tudi sprejeli to horizontalno zaščito žvižgačev na Irskem, ampak smo manjšina organov v Evropi je zaščitila žvižgače, kar pomeni, da na koncu imamo zelo razdrobljeno zaščito, te varovalke niso enotne, niso zanesljive potem se na koncu zgodi, da imamo zelo različne um, vprašanja, primer, pri javnem zdravju, pri <clears throat> društvarih, vse odvisno od tega, kaj se bo zgodilo z vižgači, če ti razkrijajo dokaze o napačnem ravnanju. Torej, ne vemo, kaj se bo na koncu zgodilo z njimi ali pa s celotno zadevo. Prav tako treba omeniti, da so številni škanali vedno bolj globalni, zadeve so vedno bolj globalne. Veliko je tudi zadev na visoke ravni, naprimer, marsikaj lahko povzroči hudo škodo za javno zdravje nasplošno. Če bi imeli, na primer, evropski zakonodajni okvir za zaščito, potem mislim, da bi se marsikateri škandali razkrili že vnaprej. Pa se to ne zgodi. Na koncu imamo, ne vem, LuxLeak eh, škandal in pa um, um, sodbe. In na koncu so v bistvu žvižgači bili na sodišču in obsojeni, ne pa ravno obratno. In potem so plačali zelo hudo ceno. Gospod Juncker, na primer, eh, pa je bil predsednik komisije. Uh, In um, prav tako naprimer, um, je naprimer, PVC, PricewaterhouseCoopers, dobil na, ogromno uh, pogodb z Evropsko unijo v višini več milijonov. Skratka, to je problem, ker ni prave zakonodaje. Ni pravih varovalk za takšne primere, kaj ti nekaj se zgodi, um, je nezakonito, ampak se to potem ne razkrije. Sem vesela, da je komisija končno začela razkrivati te stvari s tem predlogom, da bomo torej končno pojasnili nekatere določbe. Zato pozdravljam ta predlog gospoda Moržija za vzpostavitev namenskega urada Evropske unije. To bo potem kontakta točka, to je pa tudi svetovano vozlišče za tiste, ki naprimer želijo poročati o nezakonitih dejanjih. Prav tako sem se skrbljena eh, nad tem, da je začetni predlog zelo rigiden. To rangiranje kanalov za opozarjanje ni v redu in to v praksi lahko pomeni, da to ne bo dober način za to, da bi se začetili tiste, ki menijo, da je interno poročanje neustrezno. Torej potrebujemo boljše, boljšo strukturo. Mislim, da je prav, da je področje um, tukaj čim širše, tako da pokrijemo vse um, zakonodajne akte in pa zakonodajna področja. Moramo pokriti vse, um, kjerkoli se nekaj zdi, naprimer, da je v nasprotju z javnim interesom. Prav tako tudi um, pozdravljam uh, predlog pročevalca, ki pravi, da dokazno breme um, tudi torej spada na tiste, ki izpodbijajo legitimnost žvižgača, ne pa obratno, da se morajo potem žvižgači zagovarjati. To je tudi potem povezano z direktivo za poslovno tajnost in eh, mislim, da je prav, da se ukvarjamo s tem predlogom in, in da s tem predlogom skupaj s pročevalcem se zaključimo še do konca tega mandata. Hvala. Um, Hvala, to je to. Še kdo želi besedo? Nihče. Gospod Mekadi Pikeras, oziroma gospa morda uh, eh, z komisije. Tam ste. Ok, beseda je vaša. Hvala lepa poročevalcu in vsem govorcem pri tej izmenjavi mnen. Hvala poročevalcu, da je tudi mm, zelo celostno predstavil direktivo. Sedaj ne bi šla če so vse točke v direktivi, kaj ti poročevalce to že lepo predstavil, bi pa rada podarila glavne cilje te direktive. Vsi smo videli, kako je bilo z notarnimi škandali. Komisija, naprimer, je pogosto izpostavila vlogo žvižgačev uh, LuxLeaks, Lux, panamski dokumenti in podobno. Tukaj so žvižgači imeli zelo pomembno vlogo, ko so razkrili nezakonita početja in dejavnosti. Uh, nacionalni in evropski organi sicer ne bi bili seznanjeni s temi stvarmi, ne bi mogli sami razkriti teh škandalov. Prav zato se je potem komisija odločila za ta predlog, tako da bi zaščitili te posameznike. Ti ljudje, naprimer, pri svojem delu naletijo na nezakonito početje in potem so zadosti pogumni, da o tem poročajo, da to razkrijajo ta predlog je zelo uravnotežen. Po eni strani materialno področje uporabe zajema tiste tipe zakonodaje, kjer lahko napačno početje res eh, škoduje javnemu zdravju. Tukaj smo zbrali torej 13 eh, področji, naprimer sečitev eh, okolja, varnost živil in krme, potem zdrave ljudi, zdrave živali, in podobno. Potem smo tudi uvedli več ukrepov, zato da bi zaščitili tiste, ki poročajo o nespoštovanju evropske zakonodaje in prava. Kot povedal poročevalec, imamo precej široko področje uporabe in prav tako imamo ustrezne eh, strukture za kanale poročanja. Torej, to je pomeno za žvižgače, pa tudi javni organi ima obveznost, da poročajo o informacijah in pa da spoštujejo postopke v določenem časovnem roku. Potem imamo tudi določbo o poročnih ukrepih in pa o drugih ukrepih. Torej, če pride do poročnih ukrepov, je treba zaščititi žvižgače, to je jasno zapisano. Potem pa še nekatere pripombe poročevalcev in pa nekaterih drugih govorcev, poročevalcev senci in podobno. Po našem mnenju imajo tukaj nacionalni organi ključno vlogo pri uveljavljanju zakonodaje Evropske unije ta obveznost različnih kanalov poteka preko nacionalnih organov. Tukaj nismo nalagali uh, nikakršnih obveznosti in ne bo EU organa. Če bi imeli EU organ, bi to pomenilo, da bi ščitili žvežgače na neustrezen način. Mislim, da bi šli predaleč. To bi bilo nekoliko zelo vse prevlečeno. Če bi imeli EU organ, ne bi mogli. Uh, nadomestiti vloge nacionalnih organov. Tukaj imamo tudi nacionalna sodišča, ta lahko potem preučujejo podrobnosti posamečne zadeve. Smo pa vseeno vključili vlogo nekaterih organov, ki že obstajajo, ki že imajo eh, zunanje kanale, naprimer OLAF je takšen organ ali pa drugi organi na različnih področjih, naprimer pri pomorski zaščiti je že tako ali pa pri evropski letalski industriji, naprimer imamo agencijo eh, za varnost v letalski industriji. Uh, ti akteri imajo svojo vlogo. Skratka, ti posamezniki poročajo agencijam na evropski ravni in ti posamezniki so zaščiteni s to direktivo. Zato se nam ni zdelo pametno, da bi ustanovili še en nov organ na evropski ravni, naprimer ta urad. Pa še nekaj bi rada pojasnila. Evropski javni uslužbenci so zaščiteni v skladu z zakonodajo za um, delo razmerja. Uh, leta 2014 smo imeli, 2004 se upravlja govornica, smo imeli smernice in potem še priročnik leta 2014 in tam smo zapisali, če naprimer osebje poroča gorfija znotraj komisije, je to osebje zaščiteno v skladu z Evropsko zakonodajo za osebje. Pa še nekaj bi rada razložila. Ta direktiva je namenjena tudi temu, da bi povečali vredostojnost celotnega sistema. Prav zato smo tudi uvedli kazni, ne samo za tiste, ki kršijo pravice žvižgača, ampak tudi za žvižgače, ki namenoma poročajo o napačnih stvareh, torej posedujo lažne informacije. Torej, gledajte, če nekdo verno poroča o informacijah, potem bodo ti ljudje vedno zaščiteni. Če pa kdo namenoma lažno poroča, potem pa moramo ti ljudi odvrniti od takšnega poročanja. In tudi zato se torej predvidejo določene kazni. Hvala. Hvala lepa ponovno, gospod Omarži. Beseda je vaša, gospod poročevalec. Hvala, hvala kolegom za vse komentarje in hvala komisiji za analizo. ta predlog komisije je korak naprej, gotovo. No, ampak trenutno smo v sistemu, kjer obstaja parlament in naloga parlamenta je, da izboljša predloge Evropske komisije. In sedaj se bo torej parlament eh, ukvarjal s tem zelo zanimivim predlogom. Torej, to se nam zdi dober predlog, ampak ga želimo, želimo še izboljšati to je tudi naloga naših institucij, naša demokratična naloga tudi. In pogosto vidimo, da so predlogi komisije takšni, da gre predlog v pravo smer, v smer zaščite, ampak včasih pač obstaja vrzeli v teh predlogih. In to potem odpira manevrski prostor. Imamo, na primer, določene cilje iz zakonodajnega akta, ampak včasih te cilje potem niso dosežene zaradi vrzeli in mi želimo zapolniti te vrzeli. Potem kot drugo, tukaj sem poslušal to razpravo in sem se rekel, ja, kdo želi več Evrope? Mi želimo več Evrope. Mi želimo več demokracije v Evropski uniji. Prav tako želimo Evropo, ki bo bolje zaščitila vse, ki potrebujejo zaščito. Prav to je smisel tega predloga, torej želimo Evropski urad, ki bo omogočil dodatno zaščito. Ne moramo dopustiti tega, da bodo Evropske agencije ali pa ljudje, ki delajo v Evropskih agencijah, um, da so ti ljudje zunaj področja porabe. Tega ne moramo dopustiti tukaj slišim določene argumente in se spomnim starih argumentov o Evropskem javnem toživstvu. In sedaj v bistvu smo dosegli dogovor, da potrebujemo Evropski toživski urad. To je sedaj jasno. Potem o, o Olafu smo se pogovarjali na isti način in danes se nam vsem zdi, da Olaf pač ima svoj smisel za obstoj. Ko gre za takšen predlog, ki omogoča več Evrope, mislim, da se ti to dobra ideja, da se ni treba bati. Potem, glede drugih stvari, se strinjam z pripombami kolegov. Res je tukaj, ne gre za to, da bi spodbujali posredovanje lažnih informacij. Gotovo ne. Torej, to velja in za evropsko, in za nacionalno zakonodajo tega si tudi ne želim v svojem predlogu. Torej, imate prav. Se pa vsem kolegom zahvaljujem za te prispevke, poročilo, kaj to je torej pomembno poročilo, dokaj zapleteno poročilo, mislim, da se lahko stvari še izboljšajo, ampak naš odbor Envi, mislim, da mora oblikovati čim bolj zanimiv predlog, čim, da um, se moramo tudi bolje povezati z odborom uh, Juri. Kajti, vse je potem odvisno od izvajanja direktive vse odvisno um, tukaj, um, predvsem od področji, ki so v pristojnosti našega odbora. Hvala. Smo zaključili 4. juli ob 11. rok za ložitev protoko sprememb v Envijo, pa bomo glasovali septembra v Strasburgu. Zadnja točka na dnevnem redu. Je. Yeah izvajanje okoljske zakonodaje. Imeli bomo, imeli bomo izmenjavo mnen s predstavniki komisije o direktivi o nitratih. Nevertheless, let's start with. Uh, should, should we take this in? Vprašanja bomo obravnavali po temah. Najprej opredelitev občutljivih območij. To je vprašanje gospoda Eka. Najprej dobi besedo komisija. Uh, Hvala lepa, hvala vam, da ste organizirali to izmenjavo mnen, zato ker je zadeva res zapletena. Onesnaženje voda je nekaj, kar naše državljane skrbi in tako je tudi prav. Gre za vodo, ki jo pijejo in to vpliva na njihovo kakovost življenja. Direktiva o nitratih je ključen stebr tukaj, kajti obravnava onesnaževanje vode zaradi prekomerne uporabe kmetijskih proizvodov. Če si pogledamo zadeve na globalni ravni, lahko vidimo, da je disrupcija zaradi nitratov nekaj, s čimer se ukvarjamo na globalni ravni in eh, to predstavlja velike težave. Najprej vprašanje gospoda Eka, ali obstajajo območja onesnaženosti vode ki še niso vključena v nobena druga območja. Da, komisija priznava, da so države članice poslale podatke leta 2016-2017 in tam so navedena potencijalna območja, ki niso vključena v že opredeljena območja. Zato komisija še zdaj ocenjuje trenutno označevanje označujemo tudi ukrepe, ki so jih države članice sprejele na osnovi podatkov, ki so jih posredovale. Vse temelji na najnovejših podatkih držav članic in to ne pomeni, da komisija ne bo ukrepala proti nekaterim državam članicam. V preteklosti smo že sprožili nekaj sodnih postopkov, naprimer, ko smo ugotovili, da zaščitena območja ne vključuje vseh področji, ki bi jih morala ali pa ko smo ugotovili, da ukrepi ne zagotavljajo izboljšav na področju kakovosti vode. Ne vemo, ali želite, da odgovarjam kar naprej. Ja, seveda. Ampak povedala bom, o kateri temi boste govorili. Druga tema govori o imenovanju občutljivih območij v nacionalnih akcijskih načarih, eh, programih in to sta dve vprašanje, gospe Müller. Izvolite. Vprašanje Ulrike Müller. Ali obstajajo merila pri komisiji glede potrjevanja nacionalnih akcijskih načrtov? V okviru direktive komisija ne potrjuje akcijskih načrtov držav članic. To seveda ne pomeni, da lahko države članice same pripravijo vsebino, ne, pripraviti morajo načrte, ki so skladni z določbami direktive in tudi s cilji direktive. Direktiva torej določa določene elemente, ki morajo biti vključeni, naprimer obdobje trajanja ali obdobje, ko je uporaba gnojil prepovedana, določba, da je treba zagotoviti uravnoteženo gnojenje in dejavnosti gnojenja ob vodnih poteh. In komisija ima tudi tehnične razprave z državami članicami o izvajanju te direktive in to je razprava, ki jo imamo zato, da poskrbimo, da so države članice skladne z akcijskimi načrti in zahtevami direktive. V tem kontekstu komisija ocenjuje, ali so ukrepi sorazmerni z težavami na področju vode v državi članici. Uporabljamo robustno znanstveno znanje. In kot del odgovornosti, da poskrbimo, da se direktiva ustrezno izvaja, komisija lahko ukrepa, če pridajo na koncu do sklepa, da akcijski načrti niso skladni z zahtevami direktive. Še eno vprašanje Ulrike Müller. Vprašanje zadeva mnenje komisije o vlogi akcijskih načrtov in ali komisija ločuje med velikimi in majhnimi državami članicami, kar zadeva različna izhodišča. Odgovor je ne. Ne ločujemo med državami članicami na osnovi geografskega obsega in velikosti. Mi se držimo ciljev direktive. Cilj je, da bi zmanjšali onesnaženost vode. Preprečiti želimo nesnaženost vode po vsem ozemlju v vseh državah članicah. Vključeni so minimalni elementi, kar pomeni, da morajo države članice poskrbeti, da so njihovi akcijski načrti prilagojeni nacionalnim okoliščinam. Države imajo različne kmetijske sisteme in različne naravne okoliščine, zato morajo sprejeti tudi različne ukrepe vendar, če države članice to izvajajo na nacionalni ali regionalni ravni, je to popolnoma odvisno od njihovih odločitev. Hvala. Hvala. Želi kdo spregovoriti v zvezi s tema dvema temama? Gospod Hozlink, izvolite. Hvala komisija je dejala, da so že sprožili sodni postopek za, proti eni državi članici, zato ker se ni držala direktive, to je bila Nemčija. Nemčija je dejala, no to nas ne zanima, zato ker imamo novo zakonodajo na področju gnoja. Zanima me, kako bo komisija zdaj to preverila, ali se zdaj zadeve izvajo tako, kot je treba ali ne vlada nejasnost. Vlada pravi, da imamo nov zakon in da sodba nima nobenega vpliva, nobenega učinka. Ali to drži, ali pa lahko zvezdno vlado v Nemčiji kritiziramo zaradi tega stališča. Izvolite. Hvala. Kar zadeva sodbo sodišča tukaj smo opazili, da se sodišče strinja z mnenjem komisije glede nespoštovanja pravil, ampak sodišče ni ocenilo sprememb nacionalne zakonodaje, ki so bile izvedene leta 2017. Naš namen je, da pomagamo nemškim oblastem, da čim prej začnejo ravnati v skladu z sodbo. Hvala. Hvala, še kdo? Ne, naslednja tema. Spremljanje nitratov. To so vprašanja Belet, gospod Štefan Ek. Izvolite. Hvala. Vprašanje Belet o tem, da bi morali združiti pogostost spremljanja naravne držav članic. Poročilo, ki ga je komisija sprejela maja, kaže, da obstajajo razlike med državami članicami, kar zadeva okvir spremljanja in pogostnost spremljanja. To ovira primerljivost rezultatov. Zato menimo, da bi lahko tukaj dosegli več konvergence in da bi okrepili nadzor nad spremljanjem kakovosti vode v državah članicah in na to bomo države članice tudi opozorili. Povedati želim, da je to mogoče delno razložiti z lokalnimi in regionalnimi karakteristikami. Vprašanje Ulrike Müller. Komisija naj razloži, kako bomo rešili te razlike, ko primerjamo številke med državami članicami. Na, v poročilu ne primerjamo trendov kakovosti vode med državami članicami. To je poročilo tudi navedlo in navedeno je, da podatki niso primerljivi, zato ker obstajajo razlike v strategijah in načinih pobiranja podatkov. Tudi v delovnem dokumentu osebja so raz, rezultati navedeni samo po abecednem redu držav članic, zato da ne pride do občutka razvrščanja. Komisija poroča o tem, kako države članice spoštujejo določbe in to počnemo pošteno in pregledno. Zdaj pa še vprašanje Štefana Eka, do kolikšne mere bi takšni programi lahko omogočili samodejno pobiranje vzorcev za izpolnjevanje zahtev na tem področju. Kakor smo dejali, obstaja manevrski prostor za izboljšanje metodologije na tem področju, komisija to podpira in raziskovalni programi EU, tako okvirni program 7 in obzore 2020. Že odnegde podpirajo inovativne rešitve glede spremljanja kakovosti vode, prav tako podpiramo samodejno pobiranje vzorcev, kajti to bi omogočilo lažje spoštovanje zakonodaje EU. V sedmem okvirnem programu smo našli več kot 30 projektov, ki predstavljajo približno 76 milijonov evrov, v obzorju 2020 pa je vključenih več kot 40 projektov, Evropska unija tam prispeva 65 milijonov evrov in sodeluje približno 230 partnerjev. Če vam lahko predstavim samo tri primere, en projekt se imenuje pametno spremljanje vode, drugi zadeva pripravo novega orodja za spremljanje kakovosti vode in tretji zadeva pripravo robotov za avtomatsko spremljanje kakovosti vode. Hvala. Hvala, želi kdo kaj dodati v zvezi s tem? Ne. Potem pa razvoj pritisko iz kmetijstva. Tukaj imamo vprašanja gospoda Beleta, gospe Šrajer Pirik gospoda Vulkena in gospoda Hujteme. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Vprašanje Belet zadeva o tem, kako mi krepimo ocenjevanje vsebnosti nitratov v gnoju. uredba o gnojilih in direktiva o nitratih sta dopolnilni tukaj. Uredba o gnojilih zadeva dostop do trga za gnojila. V predlagani reviziji širimo področje uporabe, tako da to ne vključuje več samo običajnih gnojil, ampak tudi ekološka gnojila. To bi vključevalo tudi material, ki je delno pridelan iz gnojila živalskega gnoja. Direktiva nitratov pa nima tega za cilj, ne obravnava trženja teh izdelkov, namen je, da bi zaščitili vodo pred pretirano uporabo hranil. Zato so uvedene omejitve glede uporabljanja gnojil v teh območjih, ki so že prizadeta ali ogrožena. Vidimo torej, da se ti predpisi dopolnjujejo. Zdaj pa vprašanje Šrajer Pirik. Najprej komentar o kakovosti površinske vode in podtalnice. Ta naj bi bila najboljša v Evropski uniji, kakor sem dejal, ne primerjamo razmere v Evropski uniji. Mi poročamo samo o dejstvih. Na nizozemskem je tako pri podtalnici. Je 11,8 odstotkov. Točk pokazalo, da je vsebnost nitratov več kot 50 mg na liter, povprečje 13,2, zato lahko rečemo, da je res boljša kakovost vode tam, ampak 60 eh, odstotkov vod je atrofičnih in še nekaj odstotkov je potencialno atrofični, zato imajo države članice, kot je nizozemska, še kar nekaj dela pred seboj, če želijo izpolniti vse cilje direktive o nitratih. Konkretno vprašanje gospe Šraje Pirik, nekaj v zvezi z uvedbo tako imenovanih fosfatnih pravic strani nacionalnih organov na nizozemskem. Evropska unija ali komisija naj bi bili krivi za to in ali bi komisija lahko predstavila drugačen prehodni model. No, direktiva o nitratih ne zastavlja končnega datuma za doseganje ciljev. Direktiva o vodi ima za cilj, da se zagotovi dober ekološki status vode povsod. Ampak ta direktiva in direktiva O nitratih sta oba instrumenta, ki temeljita na subsidijarnosti, torej imajo države članice zelo veliko manevrskega prostora za sprejemanje lastnih ukrepov. Nizozemske oblasti lahko same pripravijo tak sistem torej, in potem lahko v skladu z drugimi pravili na ravni EU zagotovijo, da to deluje tako, kot je treba. Po mojem mnenju komisije ali Evropske unije ni mogoče kriviti za to zakonodajo. Vprašanje je bilo, ali je komisija pripravljena pripraviti derogacijo v zvezi z specifičnostjo pridelkov. No, trenutno imamo sistem derogacij za nizozemsko in vrsta pridelka je že pomemben parameter. Te derogacije bi morale biti zastavljene tako, da vključijo in usrkajo dovolj nitratov, zato da ne pride do uhajanja. Trava ima naprimer veliko potrebo po nitratih, zato je to dobra rešitev. Če bi lahko pokazali, da tudi druge rastline v kombinaciji z nekaterimi drugimi elementi lahko zagotovijo dovolj usrkanja nitratov in dovolj majhno uhajanje, potem bi lahko razmislili tudi o tem. In še nekaj, direktiva navaja, da je derogacija mogoče le, če zato obstajajo znanstveni dokazi, da je to mogoče storiti brez tveganja za kakovost vode. Zagotoviti bo treba dokazni material, da je gnojenje na ustrezni ravni in da ne škodi kakovosti vode. Gospod Širaj Pirik je vprašan tudi, kdaj bo komisija pripravila zaključek. Mm. meril v zvezi z gnojili, nekaj želim pojasniti. Ta merila so ločena od eh, uredbe o gnojilih, zato ker zadevajo dajanje na trg. Direktiva o nitratih pa govori o omejitvah rabe. Kdaj se bo kaj zgodilo, komisija je sprožila dvoletni postopek za to, da se harmonizirajo merila, da bodo izdelki, ki delno ali v celoti izhajajo iz gnojila, vključeni v uporabo, ampak uporaba uh, bo omejena enako kot pri drugih izdelkih. Še vprašanje Timo Volken. Vprašanje je, kakšna merila se uporabljajo pri tem, ko se ocenjuje ustr usrkanje nitratov v podzemnico. Tukaj mislimo, da tisti, ki zastavlja vprašanje, govori o elektrarnah na bioplin. Pri tem se pojavljajo določeni elementi in določena vprašanja, ki so določeni v nacionalnih programih pri izvajanju direktive, kajti, kakor se zavedamo, obstaja večje tveganje, da bi organski nitrati zašli v podzem, podzemnico oziroma podtalnico. Jan Hautema nacionalne programe, ki bi se lahko posvečali uravnoteženemu gnojenju na ravni kmetijine, pa da imamo fiksne zgornje prage na nacionalnem in regionalni ravni. Vprašanje je, ali bi komisija lahko šla v to smer. Načel uravnoteženega gnojila je omenjeno in tako je prav, ampak direktiva o nitratih že zagotavlja specifične sisteme za kmetije podpiramo nacionalne programe, ki poskrbijo, da se hranila uporabljajo v ustreznih količinah, vključno z tistimi rastlinami, ki se uporabljajo na ravni kmetij, če je to znanstveno potrjeno in če to dejansko izboljšuje kakovost vode. In še nekaj je zelo pomembno, izvajanje bi morali seveda ustrezno nadzorovati pristojni organi, kaj ti poskrbeti moramo, da bo to v skladu z zakonodajo. Mislim, da sem odgovoril na vse vprašanje. Hvala. Okay, hvala. Gospa Šrajer Pirik. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej komentar. Prisotnih ni veliko kolegic in kolegov. Škoda, kajti to bi lahko bila zelo pomembna tema. Poslancev pa praktično ni. Upam, da se bo to kmalo spremenilo. Komisija mora to izvajati v državah članicah. Na nizozemskem smo storili vse, kar zahteva komisija. Pojavlja pa se velik problem. Velike težave smo imeli z kakovostjo prsti, vode in zraka, in res smo opravili veliko dela na tem področju. Nekatere kmetije pa se soočajo s težavami. V parlamentu na Nizozemskem je tekla pomembna razprava. Proizvajalci mleka na Nizozemskem želijo imeti neke vrste prehodni model. Ne bom se spuščala v podrobnosti, ampak za nizozemsko je to pomembno vprašanje. In kakor sem dejala, obstaja razprava med ministri in kmeti in sprašujemo se, kako bodo te kmetije preživele, kajti to je pomembno za Evropo in tudi zaščita vode in prsti je pomembno vprašanje. Kakor sem dejala, ni mogoče, da dobimo novo zakonodajo in zadeve še poslabšamo. Nizozemci so po prepričanju Nemcev popolnoma neumni. Lepo prosim, komisija, pomagajte nam razviti prihodnji sistem, s katerim bomo lahko preživeli. Naše kmetije so vrhunske, pa še vedno ne morejo preživeti, zato mislim, da potrebujemo prehodni model. Hvala. Uh, Direktor, želite odgovoriti? Čisto na kratko. Povedati želim, da želimo pomagati tako nizozemski kot drugim državam članicam in zavedamo se, da je nizozemska poseben primer, zato ker imate največjo gostoto živine, prav tako imate tudi nadpovprečno ravnovesje, kar zadeva fosfate in nitrate. Vprašanje je pomembno in eh, seveda še naprej vam bomo pomagali, pomagali pa bomo tudi drugim državam članicam, ki potrebujejo pomoč. Gospod Pirje, izvolite. Hvala. Hvala za odgovore, hvala tudi za ta krogotok, o tem smo že govorili. Včasih slišimo druge odgovore in upam, da boste upoštevali podjetja. Hvala. Ja, hvala, gospod Hautema. Hvala. Jaz želim tudi nekaj dodati. Paziti moramo na to, da pri kmetih ne bo nastalo neko neutemeljeno upanje. Jasni moramo biti, če bomo sprejeli dogovor, potem se je treba dogovoru držati. Gospa predsednica, ne želim zdaj imeti politične razprave samo o eni državi, ampak če si pogledam gospoda Hautemo, vidim, da gre za stališče vladne stranke, ki je to naredila zdaj za temo. Imamo okoljsko zakonodajo, mene pa zanima samo to, kako bomo sodelovali na rešitvah. Še posebej za mlečni sektor prej bi morali ukrepati, strinjam se, ne smemo dajati lažnega upanja, ampak zelo pomembno je, da skupaj nekaj naredimo in da skupaj iščemo rešitev. Upam tudi na vašo podporo, gospod Hautema. Well, so... Nič ne razumem. Dobro, želite še kaj povedati? Dobro, ne, še kdo, Ne, v redu, nadaljujemo. Naslednja tema gre za kakovost vode. Tukaj imamo vprašanja gospe Kadenbach, gospoda Völkena in gospoda Štefana Eka. Gospol, gospod Delgado Rosa, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Najprej vprašanje Karin Kadenbach. Vprašanje je, kaj bo komisija naredila za to, da bi pospešili zmanjšanje vnosa nitratov iz kmetijstva v vodo. Prišlo je sicer do izboljšanja stanja, ampak le majhnega izboljšanja. To je za obdobje 2012-2015, v primerjavi s prejšnjim obdobjem, seveda. Več ukrepov je potrebnih, kakšni potrebujemo ukrepe, ki bodo prilagojeni razmeram na terenu, potrebujemo tudi akcijske programe, ki so namenjeni posameznim vladam. Vse mora biti povezano z ustreznimi cilji in na sveti, zato da bomo pomagali kmetom in da bomo imeli ustrezne mehanizme izvrševanja ter načrtovanja. Leta 2016 je komisija zaključila zelo relevanten pilotni projekt, ki ga je zahteval Evropski parlament, zato da bi spodbujali najboljšo prakso v Evropi da bi hranila ustrezno upravljali in da bi dosegli boljše rezultate. Na naši spletni strani GD za okolje lahko najdete več dokumentov v zvezi s tem. V okviru obzorja 2020 spodbujamo tudi raziskave in inovacije na tem področju, tudi program EU Life prispeva k temu, da se iščejo inovativne rešitve za onesnaženost vode, vključno z onesnaženostjo vode iz kmetijstva. Ta projekt financira ta oba programa in najdete jih lahko seveda na spletnih straneh. Imamo redne pogovore z državami članicami v okviru skupine strokovnjakov za nitrate. Govorimo o izvajanju direktive in kot komisija redno pripravljamo predstavitve o najboljših praksah in inovativnih pristopih. In še na koncu obdobje, ki je pokrito v poročilu, je že bilo omenjeno, prav tako pa sprožamo postopke zaradi kršitve, zato da poskrbimo, da se zakonodaja izvaja tako, kot je treba. Sorodno vprašanje gospe Kadenpah, ali bi SKP moralo to vključevati in ali morda ne bi smeli več subvencionirati projektov, ki ogrožajo kakovost vode in kakovost pitne vode. Kar zadeva SKP, kmetje, ki prejmejo podporo v okviru SKP, morajo sprejeti kar nekaj obveznosti. Te obveznosti se imenujejo prečna skladnost in nekatere zahteve so tudi v zvezi z nitrati. Če se predstavitve oziroma določbe ne spoštuje, potem se naložijo kazni, vključno z oduzemom subvencije. Kar zadeva prečno skladnost, uporabljamo direktivo o nitratih in druge predpise iz druge zakonodaje. V okviru SKP zagotavljamo tudi usposabljanje in informacije za kmete, v zvezi s prečno skladnostjo in njenimi komponentami. Tudi programi razvoja podeželja lahko podpirajo pomembne naložbe, naprimer sistemi hrambe, okoljske zaveze in tudi ohranjanje ekološke pridelave. To je v okviru trenutnega SKP, v okviru novega SKP. Predstavitev tega smo videli pred kratkim je drugače. Zagotoviti želimo skladnost z okoljsko zakonodajo, vključno z kakovostjo vode in povedati želim naslednje. Pogojevanje zagotavlja skladnost z vsemi predpisi, kar zadeva zdravje živali, blaginjo živali, zdravje rastlin in tako naprej bolj specifično pa želim omeniti okrepljeno pogojevanje in to zdaj vključuje okvirno direktivo o vodi, to je obvezno merilo za to, da se meri onesnaženost strani fosfatov. Prav tako pa je treba zagotoviti ustrezne kmetijske pogoje za to, da se z hranili ravna trajnostno in vzdržno. Ta predlog torej dela na tem. Zdaj pa še vprašanje Timo Volken. Uh, Tolmači so mi nakazali, da govorite malo počasneje, če je možno. Dobro, bom govoril počasneje. Vprašanje gospoda Volkna se nanaša na dejstvo, da mnogi dobavitelji vode morajo eh, dodajati čisto vodo, tako da Mm. Se, s tem ukvarjamo mi tudi uh, na komisiji, uh, treba je obravnavati stroške in tako naprej. Nimamo sistematičnih informacij o regijah, kjer se ta praksa izvaja in o stroških, uh, ko gre za to čisto vodo. Nekaj številk pa imamo glede stroškov za evropske državljane, ki so povezani z, osnaže, z onesnaževanjem z nitrati. Uh, V Franciji, na primer, je izguba dobička zaradi eutrofikacije od 70 do 100 milijonov evrov na leto za občine. Eh, dodatna obravnava in predelava vode, eh, da se jo očisti, naredi pitno, pa se ocenjuje na 120 do 160 milijonov evrov na leto komisija bo to zadevo bolj podrobno spremljala, zato ker gre tukaj za obravnavo vode in predelavo vode, zmanjšati je treba koncentracijo nitratov in e, to je povezano tudi z načelom onesnaževalec plača. E, jasno je, da je cilj direktiv o nitratih eh, zelo povezan z direktiv o pitni vodi in tudi e, bolj, ko se bo izvajalo načelo um, onesnaževalec plača. Eh, manjši bodo stroški za čiščenje te vode za državljane. V tem pogledu je komisija 1. februarja sprejela predlog in sicer za revidiranje direktive o pitni vodi, tako da se zagotovi boljša kakovost vode in da se zagotovijo tudi informacije za državljane. S tem bodo potrošniki eh, dobili veliko več informacij. Nitrati so posebej vključeni tudi v seznam, ki je v prilogi. Eh, in sicer gre za to, da se na potrošniku prijazen način eh, zagotovi dostop do teh informacij. Vprašanje gospoda Hauteme, ali bi komisija lahko eh, izvedla boljše izvajanje zakonodaje glede eutrofikacije strani držav članic. Mi smo povezani z državami članicami. Eh, raziskujemo boljšo metodologijo, ko gre za ocenjevanje eutrofikacije, tako v kontekstu direktive o vodi kot direktive o nitratih. In mi ustrajamo pri potrebi, da se oblikujejo ustrezne metodologije za oceno vode. Metode, ki se uporabljajo za to oceno, pa morajo biti tudi usklajene med državami članicami, ki imajo ista vodna telesa ali podobna vodna telesa odgovornost za izpolnjevanje teh zahtev po dobrem ekološkem statusu, predvsem, ko gre za nitrate in fosfor. Eh, to je odvisno od držav članic, ki morajo zagotoviti, da v programu njihovih ukrepov v okviru direktive o vodi eh, eh, zagotovi ustrezno pozornost tudi za to področje. Pa še Štefan Ek je podal vprašanje, ki je povezano s tem vprašanjem. Namreč, ali imamo skupno metodologijo oziroma ali bi jo bilo treba razviti, na ta del sem že odgovoril. Drugi del vprašanja pa sprašuje o načrtih komisije, kako naj bi zmanjšali obremenitev s fosforjem. Eh, direktiva o eh, nitratih ne eh, obravnava fosforja neposredno, ampak eutrofikacija pa se obravnava in zmanjšanje eutrofikacije je eden od ciljev boljše upravljanje z gnojili um, je tukaj pomembno. Imamo nacionalne projekte in programe, ki tudi doprinesejo k temu. Um, imamo akcijski načrt komisije, ki uvaja specifične ukrepe v zvezi s fosforjem, naprimer standardi v zvezi s fosforjem. Potem imamo tudi občutljiva območja eh, za nitrate in to morajo obravnavati tudi države članice. Fosfor je, e, oziroma je glavno gonilo za eutrofikacijo in to spada v pristojnost držav članic. Potem pa direktiva o vodi, e, tukaj se obravnava tudi fosfor in zato, da bo status voda primeren, morajo države članice izvesti vodi ustrezne ukrepe v okviru upravljanja njihovih rečnih tokov. Torej, ali naj bi se direktiva o nitratih razširila, da bi vključila tudi fosfor. Tukaj naj odgovorim, da zaenkrat takih načrtov nimamo. Eh, direktiva o nitratih skupaj z okvirno direktivo o vodi mislim, da že zadošča zadosten ukvir. Eh, zato da se države lahko spopadajo z eutrofikacijo. Bomo pa vsekakor mm, odblizu spremljali ukrepe, ki jih bodo v trenutnem zakonodajnem okviru izvajale države članice, tako da se zagotovi eh, najboljši način eh, boja proti fosforu oziroma pretiranju obremenitvi s fosforjem. Hvala. Yes, Gospod Hautema, hvala komisiji za odgovore imam vprašanje v zvezi eh, s trofično oceno, oceno trofičnosti. Zanima me, ali lahko kaj poveste o tem, kaj mislite, kako daleč so države eh, šle z virjo nasnaževanja, eh, z viri fosfatov in nitratov iz kmetijstva, pa tudi onesnaževanje morja je tukaj povezano uh, onesnaževanje iz gospodinstev, prometa in tako naprej. Naprimer, imamo pa tudi naravne vire emisij nitratov in to tudi vpliva na kakovost vode. Sam bi rad preprečil naslednje. Eh, ne smemo kmetijstva bremeniti oziroma kriviti za stvari, za katere niso oni odgovorni. In zato so pomembni tudi ukrepi, ki morajo biti ustrezni. Če bi bolje vedeli, kakšen je pretok nitratov in pa hranil v kmetijstvu, potem bi lahko tudi bolje opredelili misije, emisije iz eh, kmetijstva in pa emisije iz drugih virov ali kmetijstva. Eh, bi lahko kaj naredili na tem področju, da se torej ločijo eh, posamezni viri emisij. Seveda obstajajo drugi viri nitratov, eh, razen kmetijstva in direktiva o nitratih posebej opredeljuje tiste, ki prihajajo iz gnojil. Zaenkrat ne morem reči, ali države članice pripravljajo nacionalne načrte v tej smeri in v kolikšni meri upoštevajo tudi druge vire pritiska na okolje. Ampak so tudi drugi viri, kot ste rekli. E, rekli ste, omenili ste morje, naprimer, ki je e, sprejemnik nitratov. Obstajajo pa seveda tudi drugi viri, ki bi jih morali upoštevati. Direktiva o nitratih 2014-2020 bi se morala v celoti izvajati. In če bi se tako izvajala, ne bi eh, dajala vsega bremena na kmetijstvo, ampak tudi na vse ostale vire. Mm, morali bi mogoče malo refinirati ta področja, ko gre za uh, konkretna živila, konkretne pridelke, zemlišča in tako naprej. To bi pomagalo bolje opredeliti uh, to, v kakšni meri eh, nitrate proizvaja kmetijstvo in v kakšni meri prihajajo iz drugih virov. Aniš Rajer Pirik. Mm, bom tudi jaz nekaj dodala k temu vprašanju gospoda Hauteme. Na nizozemskem smo imeli poseben režim za fosfate. In eh, če si pogledamo zahodni del naše države, vidimo, da je tam fosfatov več. Ampak to ni povezano s kmetijstvom, ampak z vodo, z vodo iz morja. Zelo jasno je, da so številke za samo nizozemsko različne glede na vir in tudi glede na enoto, ki zbira te številke. Zato me zanima, kako smo na evropski ravni zbrali te podatke in statistike. Ali ste uporabili sploh prave številke, o katerih številkah govorimo? Ali je te številke zagotovil eh, kmetijski sektor ali industrijski sektor? To je pomembno, zato ker eh, zaenkrat vse mečemo v isti koš. Komisija. Mi se zanašamo na številke, ki nam jih eh, prispevajo države članice. Torej, čakamo na to, kar sporočijo države članice in upamo, da to um, naredi ustrezno sliko in na podlagi tega potem pripravljamo tudi naša poročila. Yes, Someone else? Še kdo? Če ne, gremo naprej na naslednja vprašanja. Ta vprašanja zadevajo druga področja tako da jih bomo obravnavali posebej. In pri vsakem vprašanju lahko tudi nakažete, če želite spregovoriti. Komisija. Hvala, gospa predsednica. Najprej vprašanje Iva Beleta. Kaj je povzročilo zamude pri poročilu o izvajanju? Imamo podatke o kakovosti vode. Um, Eh, gre za 20 držav članic, ki bi morale do junija 2016 eh, eh, podati podatke. Samo 12 jih je te podatke zagotovilo, tudi kasneje se niso odzvale vse. Določene države tudi niso dale pravih podatkov, nekatere so podatke zagotovile šele leta 2017. Tako da smo vse informacije za pripravo tega poročila dobili šele jeseni 2017. Kako pa preprečiti, da ne bo pri naslednjih obdobjih poročanja prišlo do enakih zamud? O tem morajo razmisliti države članice. Naj predstavim še drugo vprašanje. Potem Timo Volken je postavil vprašanje o omejitvah ki jih ima direktiva v zvezi s potrebnim kmetijskim modelom za eh, nizko eh, količino hranil. Direktiva o nitratih je spodbuda za eh, sprejemanje bolj vzdržnih kmetijskih modelov, tudi ko gre za hranila. Cilj je, da se zmanjša onesnaževanje z nitrati. Eh, in pri tem je treba upoštevati seveda specifične pogoje posameznih držav in regij. Eden od temeljev v direktivi je tudi načelo uravnoteženih gnojil. Po tem načelu eh, količina eh, hranil na zemlji ne sme preseči tisto količino, ki jo potrebujejo pridelki. Potem bi se moralo uporabljati tudi uh, uh, več drugih gnojil. Na ta način bi se približali cilju v zvezi z vzdržnostjo. Da bi dosegli te eh, cilje vzdržnosti, pa je treba dopolniti ukrepe iz direktive z drugimi koherentnimi ukrepi ehm, v kontekstu in v povezavi z drugimi političnimi orodji, ki veljajo za to področje. Samo s koherentnim političnim pristopom lahko dosežemo cilje vzdržnosti v kmetijskem sektorju. Torej, treba iti prek direktive in se usmeriti v take kmetijske modele, ki uporabljajo manj inputov. Eh, Naprimer, organsko oziroma biokmetovanje je primer tega. Tako da se uporablja eh, tudi gnojilo, eh, ki pride od živali in ne samo umetna gnojila. S tem bi tudi preprečili onesnaževanje. Želi kdo besedo? Gospa Delaji. Hvala. Nisem zamislila oglasiti, ampak zdaj moram reagirati. Mislim, da eh, moramo nehati z primerjavo različnih kmetijskih eh, modelov. Eh, Naprimer, ali usne, ki ga pridobimo iz biokmetijstva, eh, ali je kaj drugačno od drugega usnja in kakšna je njegova proizvodna. Mislim, da moramo nehati zoprstavljati različne modele. Tudi načini kmetovanja eh, so sicer različni, ampak eh, vsak ima tudi svoje prednosti. Thank you for your comment. Do you want to read? process? Yes, I would like to, to react because uh, I'm actually pleased by the question. Hvala za to vprašanje oziroma komentar. Um, sam nisem nekaterih modelov kmetovanja postavljal proti drugim. Res pa je, da so določene regije že preveč onesnažene z umetnimi eh, gnojili. Uh, In eden od načinov uh, za pomoč tem regijam bi bil, da uh, pogledamo, kakšni so načini kmetovanja in poskusimo tudi z drugimi. Vsi uh, modeli pa lahko prispevajo k večji vzdržnosti in trajnosti. Mm, tudi, ko gre za zaščito pred oneznaževanjem z nitrati. Še kdo? Ne. Eh, lahko nadaljujete z vprašanjem gospe Müller. Kateri postopki kršitev so še odprti? Eh, Ali bo prišlo do novih ukrepov proti državam članicam v zvezi direktivo o nitratih? Šest um, takih postopkov poteka, uh, ki zadevajo nitrate. Eden v Valoniji, eden v Nemčiji, Grčiji, Franciji, na Polskem in na Slovaškem. Eh, dve preiskavi tudi potekata in sicer v Združenem kraljestvu in Španiji. Ampak, eh, kot smo prej rekli, komisija trenutno še nadalje ocenjuje trenutno izvajanje direktive na podlagi uh, zadnjih poročil. Bomo videli, če bo treba še ukrepati proti kakšni drugi državi članici. Hvala. Lahko spregovorimo o naslednjem vprašanju, gospe Miller. Če dovolite, eno vprašanje gospe Müller in eno vprašanje gospoda Eka sta eh, zelo povezani, lahko ti dve obravnavam skupaj. Drugo vprašanje gospe uh, Müller je, ali strateški načrt za SKP in pa model izvajanja, ki je usmerjen bolj v rezultate, ali to prinaša možnosti za regionalno izvajanje direktive o nitratih. In Ali se s tem povezujejo tudi ustrezne poenostavitve? Gospod Ek pa sprašuje, ali se upošteva izvajanje direktiv o nitratih pri pripravi nove SKP in ali bo ustrezno izvajanje tudi ex ante eh, pogoj za izvajanje strateških načrtov. Bom odgovoril skupaj na ta vprašanja. Strateški načrt za SKP bo seveda moral upoštevati tudi obvezne ukrepe iz programa o nitratih, eh, ki se izvajajo na nacionalni in regionalni ravni. To bo treba potem dopolniti s prostovoljnimi ukrepi in treba bo upoštevati načelo onesnaževalec plača. Prej sem že rekel, izvajanje direktive o nitratih je vključeno v um, izvajanje na vzkrižne skladnosti. In tukaj obstaja neposredna povezava med spoštovanjem zahtev iz direktive eh, in eh, neposrednimi plačili za kmete ter dobrimi okoljskimi pogoji. Te nove zahteve imajo potencial, da se zmanjša onesnaževanje z nitrati in da se podpre izvajanje direktive. To je zdaj tudi vključeno v napovedano pogojevanje ko pa gre eh, za hranila, je to tudi bilo vključeno in novo zahtevo imamo, um, namreč zaščito tal. V, v novih eh, strateških načrtih SKP bo to moralo biti potrjeno. V, do zdaj je bilo tako, da so države članice komisijo samo obvestile, eh, zdaj pa bodo morale vse skupaj to potrditi in to je priložnost, um, za komisijo in države članice, da se zagotovi skladnost med eh, potrebami, ki izhajajo iz direktiv in pa dejanskimi ukrepi. Pa še končen komentar za to temo. Vloga tega parlamenta bo po mojem mnenju ključnega pomena v naslednjih mesecih, ko se bo razpravljalo o SKP po letu 2020 takrat bomo razpravljali o tem, kakšen je tisti cilj, ki ga vsi podpiramo. Popolna skladnost politik, e, torej okoljske zakonodaje, okoljskih politik in pa SKP-ja. In na ta način lahko pomagamo kmetom pri prehodu e, na povsem vzdržen kmetijski sektor. To ni samo v rokah e, držav članic, ampak tudi članov in članic tega parlamenta. Ima kdo kak komentar, gospa Šrajer Pirik, izvolite. Hvala, gospa predsednica, hvala komisiji. Hvala za vse eh, te odgovore na naše vprašanje. Imam pa še eno vprašanje. Ali bomo dobili to tudi črno na belem, torej vse odgovore v pisni obliki. Sama sem si zdaj delala zapiske, ampak nimam čisto vsega eh, in bi rada to dobila v pisni obliki. Potem direktiva o nitratih, eh, eh, ta je že eh, zastarala, zato ker obstajajo nove tehnologije, novi načini in veliko beremo o tem. Novi proizvodi so tudi z novimi snovmi. Mislim, da ne bi smeli dovoliti diskriminacije do teh novih tehnologij, kajti nova tehnologija skrbi za ohranjanje tal za eh, čisto zemljo in čisto vodo. In zato morajo cilji biti nediskriminatorni. Tako da upam, da bomo uh, tudi na ta način prišli do dobrih rezultatov. Hvala. You, Hvala, direktor. Nismo načrtovali podati teh odgovorov v pisni obliki. Uh, bom pa povedal nekaj o. Eh, posodabljanju direktive o nitratih. Sam ne mislim, da bi eh, že zastarela, eh, zato ker imamo cilje o kakovostni vodi, zato ker puščamo državam članicam možnost, da izberejo najučinkovitejše ukrepe in to se kombinira tudi z tem, da je treba akcijske načrte o nitratih preveriti vsake štiri leta. Izvajanje direktive Je torej skladno tudi z eh, najnovejšimi tehnologijami in eh, upoštevanje tehnološki napredek. Iz tega razloga komisija eh, zaenkrat ne bo pregledala te direktive. Ta direktiva je tudi pomembna za ehm, čisto vodo, za varstvo vode pred onesnaževanjem in gre tudi za spodbujanje najboljših kmetijskih praks. Upoštevamo vse znanstvene dokaze in nove tehnologije, ki se razvijajo. Hvala. Hvala, gospa predsednica. Mi smo vložili pisna vprašanja, dobili smo odgovore in najbrž eh, lahko prosimo tudi naše sodelavce, da naredijo transkripcijo teh odgovorov. Sama bi rada videla odgovore eh, črno na belem. Komisija pravi, da to ni mogoče, ampak ali bi mogoče. Eh, te odgovore lahko poslali tudi skupinam, mm, naprimer nam v LS. Uh, Komisiji ni treba odgovoriti v pisni obliki. In Eh, tudi če ustrajamo, se to potem vedno ne zgodi, ne dobimo vedno odgovorov v pisni obliki, ker tudi komisija eh, ne more vedno tega zagotoviti. Če dobimo pisno vprašanje, lahko zagotovimo tudi pisni odgovor. Ik heb schriftelijke vragen gesteld over met name derogatie en gewasspecificatie al een hele tijd. Sama sem poslala vprašanje v pisni obliki, predvsem, ko gre za določene izjeme. Eh, v pisni obliki sem to zapisala in poslala, nisem pa dobila pisnega odgovora. Okay, uh, that, uh, with... Mogoče lahko vaša pisarna to reši z. Uh, uh, eh, tistimi, ki so za to odgovorni, tako da boste videli, ali je bilo poslano v pravi obliki in ali lahko dobite tudi pisni odgovor. S tem zaključujemo današnjo razpravo. Hvala, da ste sodelovali. Razprava je bila zanimiva in hvala direktorju za odgovore. Če nimamo nič pod točko razno, naj povem samo še, kdaj bo naslednji sestanek. 9 julija v Bruslju. Se bomo spet srečali. Hvala.